Dragi kolegi in kolegice, prosim, zasedite svoja mesta. Gospa Georgijeva naj bi prišla v naslednjih treh minutah, zato bomo zdaj začeli s sestankom. Upam, da nimate ugovorov k temu dnevnemu redu. Rad bi vam povedal, da nam bo v naslednjih minutah eh, gospa Georgijeva predstavila predlog revizije, torej umestne eh, revizije večletnega finančnega okvira. Potem pa bom dal besedo še soporočevalcema in sicer o, o eh, projektu te umestne revizije. Mm, to je glavni poročevalec eh, za posojila Evropske investicijske banke. Eh, potem bodo besedo dobili tudi poročevalci v senci eh, pri poročilu o večletnem finančnem okviru in na koncu še koordinatorji. Nekaj zamude že imamo. agenda gospe Georgijeve pa je zelo polna in da bo gospa lahko odgovorila na vaše vprašanje in vaše komentarje, bi, komentarje bi rad uh, predlagal, da uh, se omejimo na dve minuti, torej da vsak, ki bo spregovoril, eh, Govori samo dve minuti, na ta način bo gospa Georgijeva potem lahko odgovorila na vaše komentarje in vprašanja. No, če se strinjate, bomo ohranili to načelo, torej načelo dveh minut. Zato vas eh, prosim tudi za razumevanje. Mm, če bom eh, strog pri dodeljevanju časa za govor. No, eh, zaenkrat vlada tišina. Eh, tega suspenza bo kmalo konec, eh, ko bo prišla gospa Georgijeva. Včeraj zvečer pa smo govorili tudi o eh, predlogu za proračun za leto 2017. In takrat sem rekel, da bo predsednik komisije spregovoril danes na plenarnem zasedanju in bo govoril tudi o tem proračunu. Eh, to so zaenkrat eh, sanje, vse, kar želimo vključiti v ta proračun. Eh, gospa Georgijeva bo pa s pregledom večletnega finančnega okvira skušala zagotoviti, da te sanje postanejo resničnost. Kolegi iz komisije že prihajajo, vidim pa tudi gospo Georgijevo. Prosim, če ji zaploskate. Eh, gospa podpredsednica, hvala, da ste prišli k nam danes popovdne. Veste, kako nestrpni smo eh, in eh, kakšne sanje imamo v zvezi s proračunom. Vsi se spominjamo, kako je bilo konec leta 2013, ko smo sprejeli večletni finančni okvir za obdobje od 2014 do 2020. To je bil uh, trenutek, ko smo sprejeli žrtve in o tem smo se dogovorili na obeh stranih. Eh, vzpostavili smo tudi skupino na visoki ravni, uh, da bi proučili tudi, kako je z lastnimi sredstvi. Predsednik Monti je bil v parlamentu prejšnji teden. In nekaj eh, tednov bomo morali še počakati na to, eh, da vidimo, kakšna bodo nova lastna sredstva. No, še ena odločitev, ki je bila sprejeta takrat ob koncu leta 2013, pa je bila, da bomo naredili tudi umestni pregled večletnega finančnega okvira. Vsi imamo velike upe, ki so povezani s tem in vi, gospa podpredsednica, boste zdaj eh, skušali ohraniti te naše upe. Izvolite besedo. In hvala še enkrat, da ste prišli k nam. Hvala, gospod predsednik. Žal mi je, da prihajam z zamudo. Um, uh, uh, Bili smo na tiskovni konferenci z podpredsednikom Katajnenom in za visoko predstavnico gospod Mogherini. Postavili Postavili so mi vprašanje, tik preden sem nameravala priti, zato se vam toplo opravičujem. Obljubljam, da bom ohranila vaše sanje in veseli me, da ste letvico postavili nekoliko niže, kot bi jo lahko, ker lahko bi rekli, želimo, da naše sanje postanejo resničnost. Sama se bom zelo potrudila, da bomo skupaj lahko delali na tem, da vaše sanje postanejo resničnost. Zadnji mesec smo zelo intenzivno delali na srednjeročnem pregledu in predlogu revizije, ki bi vam ga rada predstavila. Ta odbor in mnogi poslanci iz drugih odborov so se zelo angažirali, pripravili ideje in priporočila Zahvalila bi se tudi ministrom Ekofina, ki so mi dali priložnost, da sem se z njimi o tem pogovarjala kar dvakrat. In seveda zahvalila bi se kolegom iz komisije, ki so si zelo prizadevali, da smo zdaj dobili predlog, ki je podroben, vsebinski in pošten. Če začnem svežnjem. Ta svežen vsebuje tri sestavine in sicer sporočilo o mestnem pregledu, pa tudi delovni dokument predlog za mm, revizijo uredbe o večletnem finančnem okviru glede fleksibilnosti in predlog za poenostavitev finančnih pravil v okviru finančne direktive in relevantnih temeljnih aktov, tako imenovani omnibus. Imamo tudi nekatere povezane predloge, tri bi rada omenila, to so najpomembnejši za nas. Eden se nanaša na EFSI, do 2022 želimo doseči dvojno velikost, torej 500 milijard. Potem predlog za nov Evropski sklad za trajnostni razvoj v okviru eh, načrta za zunanje naložbe in zelo zanimiv se mi zdi predlog Wi-Fi za vse. In sicer v javnih prostorih naj bi evropski državljani imeli dostop do brezplačne povezave Wi-Fi. Komu le to ne bi bilo všeč? Poglejmo si zdaj okvir za razvoj tega predloga. Zelo dobro to poznate, kajti sama sem imela priložnost, da sem se pogovarjala z vami o tem. To je naš proračun, ki se osredotoča na naše zmogljivosti. Želimo opredeliti, kje porabljamo sredstva, kako jih porabljamo in kje smo ocenjeni, zato da bi dobili čim več rezultatov. Želimo tudi komunicirati z našimi državljani na način, ki bo razumljiv in želimo se tudi spopasti s kritikami, ki letijo na nas. Korake delamo na vseh teh področjih, naj vas spomnim. 27. septembra bomo imeli drugi sestanek, drugo konferenco, kjer računam tudi na vašo aktivno udeležbo. Če vzamemo naš svežen ima tri jasne cilje. Prvič, dodeliti sredstva prioritetnim nalogam, te pa so zelo jasne, delovna mesta, rast po eni strani, na drugi strani varnost, migracije, begunci, zunanje meje na drugi strani. Potem želimo delati to, kar ste že vi začeli in sicer povečati prožnost in agilnost proračuna in tretjič zmanjšati birokracijo in odpraviti tista pravila, ki ne dodajajo vrednosti. Če si vzamemo um, celoten finančni svežen, 12,8 milijarde evrov znaša, od tega revizija srednjeročnega pregleda podeljuje 6,3 milijarde, tukaj gre za sredstva, ki trenutno še niso podeljena in ki jih želimo nameniti našim ključnim prioritetam. Potem tehnična prilagoditev za kohezijo, to je že narejeno 4,6 milijarde in še dodatni izdatki za migracije že v osnutku proračuna za leto 2017 1,8 milijarde evrov. Če vzamemo 6,3 milijarde evrov, to je torej ta nov element za vas, potem vidimo, da so ta sredstva razdeljena 2,4 milijarde za delovna mesta in rast, 3,9 za migracije. uporabili smo zelo strogo sito, da smo določili, kam gre denar. Okrepiti smo želeli že obstoječe programe, ki prinašajo rezultate in v parlamentu vem, da so deležni vaše podpore. Kosme 200 milijonov, obzore 2020 400 milijonov, CEF transport 400 milijonov evrov in Erasmus plus 200 milijonov evrov. To so programi, kjer je bilo preveč prijavljenih programov in videli smo, da rezultati so. Dodajamo eno milijardo za pobudo za zaposlovanje mladih, sem pa bomo dodelili še milijon oziroma mm, milijardo iz Evropskega socialnega sklada. Največ, največje prijemnice tehnične prilagoditve, Španija, Italija in Grčija so tiste države, ki imajo zelo resne težave na področju brezposelnosti mladih. Te države naj bi to okrepitev porabile, če tako želijo, ta namen. Lahko se odločijo, da bodo ta sredstva porabile za migracije. Kajti, če pomislim na Italijo in Grčijo, sta to tudi dve državi z resnimi težavami na področju. eno, in drugo, zmanjšati jamstva od 50 odstotkov na 35 odstotkov. Ko so to slišali ljudje v parlamentu, so takoj rekli, sej smo vam to vse čas govorili. Jaz lahko v zagovor rečem samo, da nismo vedeli, kako bodo te garancije delovale, zdaj pa imamo uh, zagotovila, da bo to delovalo. In potem še 50 milijonov za Wi-Fi za vse. Na strani migracij imamo dve področji. Interno ukrepanje Frontex, agencije in absorbiranje pritiska krize. Drugo področje pa je zunanje delovanje, kjer se soočamo z ključnimi vzroki 1,4 milijarde. Te 1,4 milijarde je razdeljenih 250 za načrt zonanjih investicij, 750 za mm, tako imenovane migracijske kompakte in potem 385 milijonov evrov, kjer želimo okrepiti našo makroekonomsko pomoč tem državam. Torej, tu imamo ovojnico denarja, taka in taka je logika, krepiti programe, ki so uspešni in dodeljevati denar za nove dejavnosti samo v primeru, ko smo prepričani, da bo to prineslo dodano vrednost. Potem drugič, želimo povečati prožnost in agilnost. Tu bi rada takoj povdarila, da potrebujemo v svetu soglasje, da se dogovorimo o podvojitvi sedanjega inštrumenta za prožnost in tudi rezervo za krizno pomoč. Od 250 na 500 milijonov. Prav tako želimo ustvariti tudi EU krizno rezervo, kajti vemo, da ko se bo kriza pojavila, moramo porabiti še neporabljena sredstva oziroma odobritve za to, da lahko ukrepamo takoj. Deset odstotkov moramo pustiti kot neke vrste blažilni mehanizem. Prav tako moramo poskrbeti tudi za to, da bomo odpravili uh, omejitev za splošne omejitve. Naj vam dam tudi sliko napovedi glede prihodnih plačil. Leto 2000 in 2017. Tu smo bistveno pod napovedmi kar pomeni, da nam bodo kasneje trkali na vrata z računi. Klicali so me zaskrbljeni ljudje iz moje domovine Bolgarije, ki so zelo zaskrbljeni glede proračuna za leto 2017 in me spraševali, če bomo imeli manj denarja. Sama sem jim odgovorila ne, manj računov boste imeli, ki bodo pristajali na naši mizi. Ne boste imeli več eh, oziroma manj denarja letos žal ne bomo mogli plačati toliko računov, kot bi si želeli in žal se to ne bo tako kmalo izboljšalo. Razen, če ne pride do resnega angažmaja na tem področju skupaj z gospodom Deprejem, moramo poskrbiti, da se ta situacija ne bo ponovila. Potem, če si pogledamo še zgornjo mejo, vemo, da moramo še razrešiti nekatera vprašanja med nami in svetom in ne nazadnje tudi uh, ta splošna eh, meja za plačila, ki se uporabi v celoti, zato da zagotovimo maksimalno fleksibilnost. to razmišljamo o zneskih okoli 10 milijard, 3,4 milijarde smo že mobilizirali, nekatera od teh sredstev so se že izravnala. Ampak to ne bo enostavno, če vam pokažem še napovedi. Če si pogledamo napovedi, te napovedi morajo biti nad zgornjo mejo, kajti sicer bomo imeli resen problem. Plačila v letu 2017 smo že uspeli izravnati, v predlogu za 2017 smo poskrbeli za to, ampak 350 milijonov za posebne instrumente na podlagi sklepa iz leta 2014, to še ni izravnano. Če rečem enostavno, to je denar, kjer če bomo opravili vsa plačila, ki smo jih predvideli in prišli do konca, bo ta denar nad to zgornjo mejo, če ne bomo tega rešili eh, dovolj zgodaj. Zato moramo to vzeti zelo eh, resno. In na koncu ponastaviti moramo pravila o porabi sredstev. Tu govorimo o poenostavljenih pravilih EU, večjem zaupanju eh, do mednarodnih organizacij, ki imajo svoje zmogljivosti za revizije, in računovodstvo, z drugimi besedami, zaupali bi njim, namesto da bi ponavljali njihovo delo. Prav tako si prizadevamo za poenostavitev 25 zakonodajnih dokumentov. Naši kolegi si prizadevajo za to, da bi bila knjiga pravil za eno četrtino tanjša. Naše delo glede finančnih pravil je povezano z umestnim pregledom in revizijo, ampak nekatere stvari se bodo nadaljevale še kasneje, kajti zakonodajno delo bo precej obsežno. Želimo si ne samo enostavnejših pravil, želimo si tudi bolj učinkovito kombinacijo instrumentov, želimo si poročanje, ki se bo osredotočilo bolj na rezultate. In kar je zelo pomembno za nas, želimo si večjo vključenost naših državljanov. Želimo si, da bi ljudje lahko povedali, kaj naj naredi evropski proračun za nje. Recimo, Wi-Fi za vse. Zakaj ne bi državljani imeli možnosti, da določijo, kje bo ta internetna točka, ta hotspot, ali naj bo to na železniški postaji, na avtobusni postaji, kjerkoli drugje. Želimo, da so ljudje vključeni zato, da bodo čutili ta proračun bolj kot svoj, bolj kot danes. Prav pa tako želimo uporabiti enostavno pravilo, bolj pregleden proračun je bolj odgovoren proračun. Zato želimo biti odgovorni ne toliko samo revizorjem, pač pa tudi našim državljanom. In še časovnice. Ne bom se preveč nadolgo ustavljala pri tej prosojnici. Osnovno sporočilo je, delati moramo hitro in končati do konca letošnjega leta ali pa eh, čisto na začetku prihodnjega leta. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala, gospa podpredsednica. No, upoštevati moramo časovno omejitev. Govornica ni vključila mikrofona. We, we are driving back to, to, to Brussels, so, uh... V Bruselj se pelemo z avtomobilom, tako da lahko ostanemo, kolikor želite, ampak običajno se tu včasih tudi pojavi pravilo donosa naših pogovorov. Bon, alors, les Dobro. No. Zdaj prispevki lahko trajajo tudi tri minute. Prej sem vas omejil na dve minuti. Najprej dva soporočevalca dobita besedo. To sta Izabel Toma in uh, gospod Olbricht. Izabel Toma bo prva spregovorila. Euh, euh, Pozdravljeni. Uh, iskreno bi se zahvalila gospe podpredsednici za to, ker je prišla k nam in nam predstavila ta uh, Eh, predlog, pa tudi zato, ker eh, se vam moramo zahvaliti, zato, ker ste upoštevali določene zahteve Evropskega parlamenta. Danes ste nam predstavili mm, pravo revizijo. Mm, tukaj gre za vidike prožnosti, eh, namreč za tisto uh, maržo oziroma rezervo za nepredvidene izdatke. Eh, res obstaja prizadevanje, da bi bili čim bolj fleksibilni in to zelo pozdravljamo. Prav tako ste v komisiji spoštovali tisto, kar smo mi predlagali. E, potem podvojitev e, sredstv, sredstev za nujno pomoč. E, krizna rezerva in tako naprej. To tudi zelo pozdravljamo. Eh, dodali ste tudi določene zneske glede na prednostne naloge Evropske unije. S tem se strinjamo. No, eh, zdaj pa bom prešla še na tisto, kar je manj pozitivno pri vaših predlogih. Opravičujem se, ampak eh, dokument eh, smo dobili pozno, niti ne v uradni obliki. Tako da nismo imeli časa vsega proučiti. Lahko pa izpostavim nekaj problemov. Eh, videli smo, kakšni so izdatki, nimamo pa pred seboj tudi prihodkov za te nove projekte odhodke oziroma stroške, ki jih bomo imeli. Dobro bi bilo imeti celovit pregled. Potem eh, to bi lahko pokrili iz eh, razlik, ponavadi tako delamo, ampak določeni zgornji pragovi so že doseženi, tako da kaj dosti denarja ne ostaja. Morali bi bolje vedeti, eh, kakšni bodo viri za te izdatke potem drugi problem in mislim, da uh, se tega zavedate. To, kar smo mi predvideli kot uh, dodatne potrebe, ni uh, zelo blizu temu, kar predlagate vi. Naprimer, jamstvo za mlade, vi predlagate eno milijardo uh, za uh, več let, mi smo predlagali eno milijardo za eno leto. Tukaj se torej ne strinjamo glede razsežnosti in to bo tudi treba pregledati. Uh, pa še eh, plačila in eh, prenehanje obveznosti. Rekli ste, da bomo to uporabili za to, da bomo videli, kako bo splačili. Mogoče lahko uporabimo formulo N plus 3. Imamo pa tudi problem s preglednostjo proračuna. Eh, gospod Artui je rekel, da je dober proračun tak, eh, da ga lahko jasno predstavimo državljanom. Vemo, da je veliko tudi zunanih eh, sredstev oziroma skladov. To povzroča probleme, kar se tiče transparentnosti. EFSI naj bi se podvojil, ste rekli, s tem bo tudi povezana razprava. Eh, dobro, ampak zakaj moramo potem zmanjšati uh, jamstvo? Rekla sem, kako je s transparentnostjo, kako je z obveznostmi in plačili. Potem določene vsote so take, da se z njimi ne strinjamo. Uh, ni pa tudi dovolj razvidno, odkud bo vse to prišlo, kot sem rekla kar nekaj eh, stvari eh, je pri tej eh, reviziji. 2013 smo izglasovali ta večletni finančni okvir. Nikjer se ne razpravlja o zgornjih mejah in to je škoda in moja prva analiza je torej ne preveč natančna, bolj splošna, ampak mislim, da bo to že eh, neka smernica za prihodne delo? Eh, pri plačilih smo nekoliko presegli zgornjo mejo, no, ampak gospod Olbricht je na vrsti. Uh, eh, <clears throat> uh, uh, no, mislim, da smo o tem že večkrat govorili in to, kar piše v uredbi, ne bi bilo obvezno in pregled naj bi bil ustrezno izveden. Pozdravljam tudi odločitev komisije, da to predstavi kot je ustrezno. In prišlo je do teh razmer, zdaj potrebujemo ta umestni pregled in revizijo. Dve vrsti sta. Ena je revizija sredstev in porabe. Ampak tukaj ne gre za to, zato ker ne gre za revizijo sredstev in virov, saj nimamo svežega ali novega denarja. Gre za vprašanje, kako prestrukturiramo finančno perspektivo v proračunu. Pri predlogu komisije gre predvsem za to, kako bolje upravljamo z denarjem, ki ga imamo na voljo. In to velja tudi za proračune za leta 2017, 2018, 2019. Kaj pa plačila v letnem proračune? Tudi to je zelo pomembno. Pozdravljamo revizijo kot prvo in ko primerjamo ta predlog z našo uredbo eh, oziroma ureditvijo ter resolucijo, vidimo, da manjka nekaj elementov. Ampak to je rezultat analize mi predlagamo ne le dodeljena sredstva, odobrena sredstva, ampak tudi druge elemente. Mi nismo opustili te zamisli, to je še vedno pred, pred nami na mizi. To je vprašanje, o katerem moramo govoriti. In čeprav razumemo, lahko predvidimo odzive in reakcije sveta na predlog komisije? Svetu revizija sploh ne bo všeč, nobena revizija. Treba pa je razložiti, da če govorimo o elementih usmerjenih v rezultat in proračun, ki je usmerjen v rezultat, moramo spremeniti strukturo kajti to je bilo pripravljeno pred letom 2013. Takrat smo imeli na voljo instrumente, ki se lahko spremenijo, če obstaja potreba za to. In danes se kaže potreba potem. Na voljo imamo še tri leta. Mislim, da je to predvsej tvegana poteza komisije na pravem svetu. Parlament vas bo podpiral v tem boju. Obenem pa želimo sporočiti svetu, da je to šele prvi korak, kajti v naslednjih mesecih se bomo borili in govorili o novi perspektivi. Zaenkrat pozdravljamo ta prvi predlog. Svetom bomo govorili še o problemu vplačil, to je zelo pomembno vprašanje, gre predvsem za odobrena sredstva. In želeli bi pokazati, da gre to za zelo pomemben element naši razpravi. Še eno besedo. Za naše državljane je in razpravo z njimi je zelo pomembno, da govorimo o naših prednostnih nalogah. Pri reviziji ne gre samo za denar, ampak tudi za prednostne naloge. Gre za vprašanje, ki je pomembno. Smo sredi tega obdobja ali naj se dotaknemo vprašanja prednostnih nalog. Če namreč imamo določene prioritete, moramo imeti na voljo tudi denar za njihovo izvajanje. Če imamo prioritete, nimamo pa denarja, potem je to samo izguba časa. Zato mora biti naše sporočilo zelo jasno. Hvala. Hvala. E, zdaj sem bil zelo toleranten, ko je šlo za čas zagovor obeh soporočevalcev, ampak zdaj bom bolj strok. Vsak dobi samo tri minute. Gospa Gresli je stalna poročevalka za finančno uredbo, ampak je odsotna. Ali mogoče želi spregovoriti koordinator iz ELS-a? Da, hvala. Govoril bom portugalsko. Komisarja, eh, porešta proposta in e po faktu ste inšpirali. Zahvaljujem se komisarki za ta predlog. Zahvaljujem se ji, da se je ravnala po predlogih, ki uživajo veliko večino našega parlamenta, tudi kar zadeva pregled večletnega finančnega okvirja. Zato se vam toplo zahvaljujemo. Mislim, da je svet lahko vesel in bi moral biti pravzaprav enako navdušen kot parlament. Namreč tu nam gre vsem za to, da rešujemo probleme naših državljanov. Tu gre tudi za zneske, ki bodo na voljo državam članicam. Namreč nikoli nisem mogel razumeti, zakaj je svet včasih tako mazohističen in noče reševati problemov, ki jih imamo. Zato tu govorimo o reševanju problemov naših državljanov. Govorimo o zaposlovanju in rasti to sta vendarle prioriteti, glede katerih smo se vsi dogovorili. Raziskave, razvoj, jamstva, Erasmus. Skratka, nujno je, da rešujemo problem brezposelnosti, zlasti med mladimi. Rekli smo, ena milijarda evrov za to ne zadošča in upali smo, da se bo tu svet postavil na našo stran, kaj ti gre za problem, ki zadeva tudi svet. Pozdravljam tudi cilj poenostavitve in večje učinkovitosti, prilagodljivosti, uspešnosti. Vsi si želimo, da bi strategija 2020 bila uresničena. Želimo si tudi, da bodo na voljo ustrezna sredstva za doseganje teh ciljev. Tukaj gre za zelo droben del BDP-ja, niti en odstotek. In seveda želimo ta odstotek tudi dobro porabiti. Ampak seveda mora tudi svet rešiti težave, ki jih ima in sicer izplačila morajo ustrezati eh, odobritvam za prevzem obveznosti. Svet ne more zdaj reči, odobrili bomo nekatere prevzete obveznosti, ko pa je čas za plačilo, ne plačali pa ne bomo. S tem izgubljamo verodostojnost. Zato zahtevamo od sveta, da je verodostojen in da je ravno tako ambiciozen, kot je parlament kajti predlog je zelo dobrodošel in seveda ga želimo še na mnogih področjih počrtati. Besedo zdaj dobi gospa Gardija Sabal, eh, ki je stana poročevalka za eh, Evropsko investicijsko banko in za posojila. Hvala. Prejšnji govorci so eh, že dobro ocenili to, kar je bilo tukaj predstavljeno. Mislim, da v predlogu komisije obstajajo zelo zanimive stvari. Začela bom s pozitivnimi vidiki. Predstavili ste tri velike zahteve parlamenta. Poenostavitev, potem eh, več denarja za prave prioritete in pa prožnost. To so tiste tri glavne zahteve, ki smo jih eh, imeli v parlamentu in te so izpolnjene v predlogu komisije. Ampak eh, vsota pa je 6,3 eh, milijarde in eh, ne moremo reči, da bomo na ta način rešili vse probleme Evropske unije. Ampak tudi, ko gre za pristojnosti Evropske unije, s tem enim odstotkom ne bomo veliko dosegli. Torej, teh 6,3 eh, milijarde Eh, omenjali ste jih, ampak ni jasno, odkot bodo prišle, eh, ali bodo prišle iz prožnosti, iz eh, razlik do zgorne meje. No, tukaj ni nič novega, to je tisti bolj negativni vidik. Smo pri zgornjih mejah večletnega finančnega okvira. Predlogi, ki jih imamo, se morajo uporabiti 100 odstotno v okviru večletnega finančnega okvira ni pa prave injekcije javnega denarja za prednostne naloge, ki jih moramo izpolniti. E, mislim, da ima Jose Manuel popolnoma prav. Zahtevati moramo od naših vlad, da e, nekaj naredijo, ampak te niso pripravljene reševati, reševati niti lastnih težav. Evropska unija bi lahko vladam pomagala reševati te probleme, če bi bilo na voljo dovolj sredstev. Ko smo se pogajali o tem finančnem okviru, je bil pogoj, da govorimo tudi o lastnih sredstvih. Vem, da imamo skupino na visoki ravni za javna sredstva oziroma za lastna sredstva, pripravili bodo poročilo, ampak eh, v tej predstavitvi in vašem predlogu nisem sploh zasledila izraza lastna sredstva. Ali bo komisija eh, začela delati na tem področju? v naslednjih mesecih. Hvala, pa še pol minute krajša sem bila. Hvala. Poročevalci v senci bodo govorili prvi, gospod Ashworth. Chairman, thank you very much. I shall be brief. Hvala lepa, čisto na kratko. Najprej čestitke, kajti z veliko stvarmi v teh predlogih se lahko strinjamo vidimo, da pripomore k večji fleksibilnosti in poenostavitvi, kar nam je kar pri srcu. Veliko govornikov je že omenilo smer, v katero gremo. To se mi zdi res bistvenega pomena. Ampak hudiče v podrobnosti, kot je omenilo že nekaj predhodnih govornikov, nekaj jih bom izpostavil tudi jaz. Vi pa boste postavili predste, pre, podrobnosti verjetno kasneje, še pravočasno. Najprej EFSI. Uspeh tega sklada je očiten. Zabeležil oziroma slišal sem vaše pripombe tudi o recikliranju in o svežem denarju, ki naj bi šel v ta sklad. To pozdravljam. Podpiramo tudi mikrofinanciranje za migracije in druge pobude. Ampak dovolite, da sem nekoliko pazljiv pri, tam, pri tem. Kar zadeva rezultate, se mi zdi, da pri pobudah za rast, za delovna mesta, za zaposlovanje mladih so stroški previsoki potem na vsako posamezno ustvarjeno delovno mesto. In še zadnja točka glede odgovornosti, glede plačevanja računov in podobno. V programu, ki ga predstavljate, upamo, da boste zajeli elemente, ki bodo uh, prispevali k doseganju teh rezultatov. Hvala. Gospod Depre dobi besedo naslednji, izvolite. Euh, euh, euh, hvala in opravičujem se, ker me ni bilo tukaj od začetka, nisem slišal celotne, uh, predstavitve. Moral sem se namreč oglasiti na plenarnem zasedanju. Rad bi se uh, pridružil tistim kolegom, ki se veselijo tega, da ste prevzeli odgovornost eh, ne samo za pregled, ampak za revizijo. To je bilo pričakovanje parlamenta, to smo želeli, to je strateškega pomena, kot sta povedala tudi oba naša soporočevalca. In to je tista gesta, ki jo tudi sam zelo pozdravljam. V tem trenutnem kontekstu je to res pomembno države članice, kolikor vem, eh, niso zelo pripravljene v trenutnih okoliščinah odpirati svojih denarnic. In eh, drugič, vsaka sprememba večletnega finančnega okvira, nekateri so to predlagali, pomeni tudi eh, soglasje v svetu. To naj bi bilo zahtevano, če se ne motim mislim, da ne bi smeli uh, preveč sanjati o tem, če se to potem ne more izpolniti. No, eh, zelo sem vesel tega svežna, ki ga predlagate, še posebej v zvezi s poenostavitvijo. Rad bi pa bil zelo jasen. No, za poenostavitev gre. Torej, da se olajša delo določenim operaterjem, ki jih trenutno dušijo pretirana birokratska pravila mi smo zahtevali to in morali bi tudi nadzorovati, da bodo eh, določeni, da določeni ljudje ne bodo še zapletali pravil. Eh, treba je sicer preprečevati goljufije, treba je eh, imeti nadzor, ampak to določene operaterje tudi odvrne od tega, da Eh, se sploh aktivirajo na tem področju. Tukaj bi morali biti zelo jasni. Vsem želim povedati, da moramo iti v smeri poenostavljanja. Upam, da sem bil tukaj popolnoma jasen. No, pa še nekaj bi povedal. Mogoče to ne spada v to razpravo, ampak na šesti strani vašega dokumenta uh, sem videl, da delujete kot neke vrste uh, inženir svetovalec Evropskega parlamenta. Uh, vi ste tudi nekje vmes pri pogajanjih med parlamentom in svetom. Komisija je torej ta umestni svetovalec, ki predstavlja svežen v celoti. In eh, torej skrbite eh, tudi za to, da naj ne bi o tem svežno razpravljali po posameznih odborih. To je bil vaš nasvet in za tega se vam zahvaljujem. Hvala. Gospa Nirjada. Uh, Najprej hvala komisarki Grgivi za vsa prizadevanja pri pripravi tega predloga revizije. Naše opažanja in opažanja poročevalca bom predstavila. No, to je, se nam zdi spobuda za vključevanje naših državljanov. Menimo, da to lahko pripomore k razvoju podeželja in tudi pri pripravi skupnih akcijskih načrtov. Na ta način lahko izboljšamo uporabo sredstev in virov. Fleksibilnost je pa je vedno dobrodošla. Uh, Naj povdarim tudi jaz, da je skromnost teh predlogov za, um, za povečanje števila delovnih mest, za rast in tudi za zaposlovanje mladih za 2,4 milijardi, to je res zelo skromno povečanje. Evropska prihodnost se dogaja že danes in To moramo imeti v mislih. Predlagate tudi učinkovitejšo rabo finančnih instrumentov. Na koncu bomo na ta način okrepili kompetence Evropske investicijske banke. In oni imajo končno besedo pri pripravi evropskih programov. Vendar pa premalo upoštevajo ranljive osebe. Spomnim se na naše kritike programa EFSI, kajti ta ni koristil tistim, ki so to najbolje, najbolj potrebovali. Ne smemo pa pozabiti tudi na vpliv Brexita in na to, kakšno, kakšne posledice bo to imelo na strani prihodkov. Tudi naše regije na Irskem je to močno vplivalo. To vplivalo tudi na čezmejno trgovino, vplivalo bo na trgovanje po vsej Evropski uniji, poslovanje ni več enako kot je prej. Brexit moramo upoštevati tudi pri proračunu. Hvala. Merci, Hvala. Gospod Maragal, da dobi besedo naslednji. Gracias una vez más, señora Georgia, por venir aquí. Hvala, gospa Georgijeva, da ste prišli sem, eh, da ste izpolnili svojo obljubo in nam predstavili predlog za eh, revizijo. Ko smo se odločali o prvi eh, verziji, včeraj smo govorili o tem, kar ste nam danes razložili. Včeraj smo torej imeli veliko upanje. In ta različica je dovolj spodbudna. Eh, vendar pa so se naši upizaji malo zmanjšali. Če to primerjamo eh, s poročilom, ki ga je eh, ta odbor sprejel julija, vidimo, da, je, da obstaja določena skladnost med cilji in vsebino. določeni vidiki pa so se celo razširili v vaši reviziji. Gre za predlog za revizijo, ampak eh, kar se tiče realne učinkovitosti, eh, pa se zdi, kot da je to nek amandma za notranji prenos okvira ne spreminjamo, ampak ga od znotraj preoblikujemo. Niti enega novega dodatnega evra ni znotraj tega okvira. In mislim, da bi si to morali jasno povedati. E, prihaja do prerasporeditev, ni pa nekega dodeljevanja novih e, sredstev. Moramo se dogovoriti, kako bomo opredelili nove prioritete, glede tega se lahko strinjamo ampak ni, ne strinjamo se pa uh, o sredstvih, ki jih bodo te prioritete prijele, prejele za naslednja štiri leta. Naprimer, eh, pobuda za mlade, tukaj bi bilo lahko več sredstev. Ena stvar, eh, ki je že bila povedana, pa jo moram poudariti ponovno, je vprašanje, odkot bo prišel ta denar. To zaenkrat ni jasno. Odkud bomo dobili sredstva za te nove eh, prioritete? Eh, strinjam se s krizno rezervo, mislim, da je to dobra pobuda, eh, dobro, da ste to sprejeli in tudi realizirali. Imam pa nekaj dvomov o eni od prioritet in sicer pri migracijah. Imamo dve dimenziji, notranjo in zunanjo ali ne ustvarjamo s tem neke vrste notranjega trga. E, torej, varnost povezana z e, razvojem in razvojno pomočjo. Mislim, da bi morali spremeniti to usmeritev. Pozdravljamo pa programe, ki ste jih tudi omenjali. Eh, države pričakujejo, pričakujejo te programe. Bom končal, gospod predsednik. Mogoče bi lahko še izboljšali to, kar imenujemo prizna prava evropska politika eh, v tem času krize. Hvala. Zani. Hvala, gospod Zani. Will, will take the floor for the EFTD, Beseda za e FTD. Georgieva, thank you. Hvala, komisarka Gorgiva, za to predstavitev danes. Na nek način se mi zdi, da gledam na to, kot da sem zunaj. Z veliko stvarmi se tukaj strinjam. Seveda moramo zmanjšati birokracijo, administrativno breme, poenostaviti strukturo in vedno se zdi pri tem, da je treba upoštevati tudi različne politične poglede in stvari ponovno še bolj zakomplicirati in jih narediti za bolj zapletene. Že pred nekaj leti smo rekli, da mora biti vsak proračun usmerjen v rezultate. Strinjam se s tem in zanima me, ali je treba vprašanje subsidijarnosti upoštevati še le koliko več. Kdo si ne želi več eh, brežičnega interneta? Ampak zakaj moramo to mi urejati ali nacionalne vlade? Ker nacionalne vlade tega ne morejo narediti. Zato se moramo mi s tem ukvarjati. Vprašanje, s katerim se vsi zdaj obadamo, pa je, kdaj bo Združeno kraljestvo zapustilo Evropsko unijo. Bolje bi bilo prej kot kasneje in čim prej bi morali sprožiti postopek po 50. členu. Kot drugo, me, zanima me, če mi lahko jasno potrdite, da ne bo nobenih dodatnih zahtev med današnjim dnem in do takrat, ko bo se začel uveljavljati Brexit oziroma do Brexita, do izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije. Združeno kraljestvo je neto neto plačnica v proračun Evropske unije. Ali ste pripravili kakšne načrte, za nujne primere. V primeru, da prej pride do Brexita oziroma, če bo Brexit se zgodil kasneje, kot je predvideno celo. Ali ste pripravljeni na te možnosti? Hvala. Gospod Zoltek, ga ni v dvorani, zato besedo zdaj dobijo koordinatorji ki se še niso izrazili. Gospod Kölmel. Hvala lepa. Zahvaljujem se tudi gospe podpredsednici za njeno poročilo. In eh, tako kot so vsi dejali, omenili ste mnoge točke, ki jih iz vsega srca podpiram. Vem namreč, da so to zelo, zelo pomembne stvari. Še zlasti želim poudariti da moramo v prihodnje naš proračun veliko bolj vezati na rezultate. Seveda, zelo enostavno je to reči, ampak izkušnje, ki jih imamo iz držav članic, kažejo, da je to v praksi veliko bolj zapleteno, kot se zdi. Ampak treba je vedeti že vnaprej, kakšne so definicije. Skratka, merila morajo biti napisana realno, zato da ne bomo govorili o nekih formalnih sklepih, ki jih bomo sicer izpolnili, ampak na koncu se ne bo nič spremenilo. Vedno pravimo, da moramo podpirati naložbe, to je nasplošno gledano v redu, ampak kaj pa so trajnostne naložbe? Seveda, noben problem ni zgraditi v neki državi sto ali pa tisoč plavalnih eh, bazenov, ampak to ne bo ustvarilo trajnostnih delovnih mest. Zato moramo bolj se potruditi, da natančno opišemo, kaj sploh mislimo, ko govorimo o trajnosti. Potem preglednost. Tu bi rad postavil vprašanje, ali res povečujemo preglednost, če pripravljamo projekte, kot so EFSI, kjer imamo neko črno skrinjico in pravzaprav ne vemo točno, kaj se bo zgodilo s tem skladom. Slišimo, da naj bi ta sredstva eh, podvojili. Zdaj se podobno govori tudi za Afriko. Sveda podpiramo te cilje in tudi sam sem v tem odboru veliko krat povedal, seveda moramo reševati probleme migracij pri koreninah, ampak seveda ne moremo kar vse uprek in pavšalno dajati na voljo denarja. Zlasti migracijska kriza zahteva jasen koncept. Od nas v EU se zahteva, da povemo, kakšna naj pa bo rešitev. Rešitev ne bo, da bomo samo na rekovajih denar dajali na voljo. Kaj ti s tem bomo mi revnejši, drugi pa nič bogatejši. Zato moramo povedati, kako naj sploh izgleda migracijska politika EU. Temeljiti mora na prostovoljnosti, kajti sicer države članice ne bodo sodelovali in prav je tako, ampak tudi ta prostovoljnost mora imeti neka pravila, ki poskrbi za to, da bodo migracije v prihodne nadzorovane, potem pa seveda to lahko podpremo s pomočjo na kraju samem. To se mi zdi, da je zelo pomembno. In na koncu bi dodal še do ravno učinke Brexita bi morali preliti tudi v številke, da bomo vedeli, kaj nas čaka. Merci, Hvala. Uh, eh, gospodin Rektarant, dobi besedo. Uh, thank you, Mr. President. Uh... Hvala za besede. Hvala, gospa komisarka, za to kratko predstavitev. To je se še vedno v angleščini imenuje review, črtica revision, se pravi revizija ali pregled. Očitno se boste še odločili, kaj to bo. Če bi bilo po željah parlamenta, bi šlo za revizijo, ampak to je pač odvisno od večjih političnih skupin, se vem. Današnja razprava, to želim še omeniti, me je pozitivno presenetila na več načinov, ne samo kar zadeva komisijo, ampak mi je všeč tudi konstruktivni pristop alternativne Nemčije in drugih kolegov in kolegic tukaj. Kot parlamentarec si tega želim več, da prisluhnemo mnenjem in hvala gospodu Dupreju za njegov prispevek. Hvala. Merci. Alors, la parole... Hvala. Zdaj pa bodo besedo dobili še drugi kolegi, ki želijo spregovoriti. E, ti bodo imeli zdaj po dve minuti. Gospa Holmajer se želi oglasiti. Izvolite. Um, Frau, uh, äh, komisar. Spoštovana gospa komisarka, gospod predsednik, najprej. Hvala lepa za ta prvi pregled. Moje temeljno vprašanje gre v podobno smer, kot so šla vprašanja drugih kolegov. In sicer, ali imate kakršnekoli podatke o tem, da so se države članice pripravljene premakniti v katerokoli smer? Namreč Seveda, slišali smo, da je potrebno soglasje in to je lahko velik problem. Potem lahko bi Velika Britanija vse skupaj poskusila v cenoti blokirati enostavno zato, da si ustvari boljše pogajalsko izhodišče. To je drugo. Tretje. Če si pogledam, kako se Evropa trudi glede humanitarne pomoči, pomoči na kraju samem. Skratka, ključ je to do tega, da bi za prihodnje skušali te migracijske tokove obvladovati, zato da ljudje ne bi odhajali na te nevarne migracijske puti, pač pa bi dobili pomoč tam, kjer so. Ali menite, da imamo pogoje, da bi države članice sodelovale skupaj? In sicer, mm, da bi sodelovali na nek zavezujoč način, tako da bi prišlo do neke strateške stabilizacije. Namreč želimo si, da bi zdaj spremenili način sofinanciranja. Kaj, če si pogledamo poročila iz severnega Iraka, to ni ravno optimalno, če se blago uh, izrazim če si pogledamo, kaj se dogaja v Egiptu, to sploh zdaj ni pred našimi oči, očmi. Pet milijonov beguncev je trenutno v Egiptu. Pa še niti govorili nismo o položaju teh beguncev, ki pa se nahajajo tam. In tu so ogromni problemi. Takoj bom končala, gospod predsednik. Skratka, moje vprašanje je, ali imate kakšne podatke v zvezi s tem, da obstaja pripravljenost, da bi skupaj kaj dosegli? Gospod Manka. Važena pani komisarka, e, ďakujem vám za vaše... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala za optimistične in pozitivne napovedi. Mislim, da je dobro, da bi, bilo, da bi ta optimizem prenesli na nacionalno raven. Na ta način bi spodbudili ponovni razvoj Evrope. In seveda si želimo ustvarjati nova delovna mesta in rast in za ta namen moramo dati spodbudo posameznim državam članicam in poslati sporočilo, da bo kohezijska politika predstavljala dodano vrednost. Evropska centralna banka še vedno tiska, finančna sredstva, obrestne mere so nizke. Zato potrebujemo kapitalski trg, da ponovno sprožimo razvoj in da oživimo Evropo. Pobuda za evropsko mladino in zaposlovanje mladih kaže, da ste zdaj manj konzervativni, kot ste bili prej saj se zdaj kažejo že rezultati prejšnjih pobud. Praktične korake potrebujemo in te moramo izvajati v praksi. 86 odstoten uspeh na Slovaškem smo imeli z schemo zaposlovanja mladih s to pobudo. Vendar pa nismo ocenili tega projekta že prej. Decembra bi to že morali narediti, tako da je to velja kot eh, slab korak. Že leta 2015 oziroma 2016, na začetku 2016 bi morali to narediti. Te zamisli bi morali uokviriti v določen časovni okvir. Hvala. Paul Rubik. Toplo se želim zahvaliti za predstavitev. Vsi vidimo, da je pritisk na evropski proračun vedno večji. In pri vse manj delovnih mestih in pri vse manjšem proračunu in nosimo veliko odgovornost, zato bi morali razmisliti, ali ne bi te odgovornosti um, koncentrirali na tista področja, kjer lahko odločamo. Države članice odločajo na nekaterih področjih. To je nacionalna naloga in zato to ne bi smela biti naša prioriteta. Kako torej oblikovati proračun na tak način, da ga poenostavimo in da damo prednost res tistim področjem, kjer ima pristojnosti Evropska unija. Tam, kjer pa ne moremo sprejemati odločitev, bi morda lahko predvideli model eh, zasebno javnega partnerstva ali kak drug model. In to sodelovanje, ta kombinacija sredstev se mi zdi, da bi bil način za najbolj učinkovito porabo sredstev. Gospod Muresan. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi meni se zdi ta predlog tak, da zagotavlja več fleksibilnosti. Kar pa zadeva rezerve, nam lahko poveste nekaj več o političnih ciljih kriznih rezerv. Kdaj se lahko to aktivira, kdaj se šteje, da imamo krizo? In zanima me, ali je to pravi pristop, kakšen obseg predvidevamo v ta namen. Glede pobude za zaposlovanje mladih, kot je prej, mislim, rekel že gospod Toma, ravni zaposlovanja za mlade v višini 1,7 milijard evrov je enak MFF. Zdaj predlagate nekaj več kot 2 milijardi in danes je gospod Juncker rekel v svojem govoru, da ta pobuda dobro deluje, da je veliko mladih našlo zaposlitev in delovno mesto. Ampak na podlagi kakšnih dejstev predlagate zdaj ta, to milijardo in pol iz naslova EMFF-a. Nam lahko poveste, kako ste prišli do te odločitve? In še zadnje vprašanje. Glede dopolnjevanje obzorja 2020 in instrumenta za povezovanje Evrope. Zanima me, kako je prišlo do znižanja sredstev in zdaj se poskuša to nadoknaditi. Zanima me, kakšen je vaš pogled na to? Hvala. Merci. Hvala. Gospod Negrisko dobi besedo. Oh. Uh, Govoril bom o komunikaciji, o sporočanju. Več moramo poročati o proračunu in imam nekaj vprašanj. Ko ste nekaj omenili, kar nekaj člankov je bilo ta teden že objavljenih o tem, da bo veliko denarja oduzetega kohezijski politiki in bo namenjen, namenjen migracijski politiki, da se bo zniš, znižal kohezijski sklad za okrog 70 odstotkov. Nedavni članek je omenjal, da bo denar oduzeti eh, Romuniji in Bolgariji. Mislim, da morate več obveščati o tem. Glede investicijskega sklada, tega si želimo podvojiti, ampak ali imamo res podporo ljudi za to, ali ljudje razumejo, kako ta sklad deluje, ali vidijo rezultate. Podpora medijev in davkoplačevalcev je potrebna za to, da bo ta sklad deloval tudi v prihodnost. To je prav tako vprašanje povezano s komunikacijo. Še nekaj. Znižanje prispevka v evropski proračun zaradi Brexita ali in kako o tem obveščate javnost. Omenili ste tudi program za brežični internet, Wi-Fi Europe. Seveda pa se zdi, da želite povsod v Evropi uvesti nekoliko staro tehnologijo. Toliko moram reči že kot strokovnjak. Ampak ali je ta znesek, ki ga omenjate, dovoljšen za to, da uvedete Wi-Fi v celo Evropo? Gospod Denanu, eh, strijam se, z gospodom Deprejem o proračunskih sanjih. Ja, sam imam take sanje vsako noč, eh, včasih še čez dan. Eh, moramo zagotoviti, da bomo imeli dovolj lastnih sredstev, ki nam bodo omogočila, da bomo ukrepali. Če namreč ne bomo sposobni ukrepati, potem eh, se bomo obrnili na finančne instrumente, ki ne bodo prinesli ničesar dobrega raznim operacijam. Junkerjev načrt je dober, eh, edini problem je v financiranju in zasebno financiranje je tisto, ki eh, lahko omogoči njegovo delovanje. Eh, to me malo skrbi, skrbi me pa tudi afriški sklad. Malo poznam Afriko in lahko vam povem, da ko sem obiskal v Afriki neko regijo, so mi Eh, predstavili nek eh, zelo modern izobraževalni center in tam me je pozdravil nek Kitajec, ki mi je po angliško rekel dober dan. Mislim, da se moramo zavedati situacije. Namreč, da eh, je Kitajska tam vse bolj prisotna. Evropa bi morala biti veliko bolj prisotna v Afriki, ne samo z načrti zasebnih investicij, ampak tudi z pravo razvojno pomočjo za Afriko mislim, da moramo res biti pozorni na to. In uh, to bi bilo tudi v čast uh, Evropske komisije, Evropskemu parlamentu in praktično celotni EU. Eh, sam pozdravljam politiko majhnih korakov, pozdravljam to revizijo. Nekaj je, ampak moramo iti dlje in moramo si zastaviti cilje tudi za naprej v prihodnosti. Mikrofon, prosim. Vous savez ce qui différencie la Chine de la plupart des pays européens Kaj uh, je razlika med Kitajsko in Zahodno Evropo, oziroma uh, evropskimi državami? Kitajska ima uh, dovolj nacionalnih sredstev, Evropa pa ima nacionalni dolg. Naslednji govorec, izvolite. Po češko bom govoril. Vicepredsedkinje komise, ja. No, govoril bom češko, bo boljše za vse, kar sem rekel. Gospa podpredsednica, slišem, spominjam se vašega, vaše predstavitve, ko ste nastopili službo. To je bila ena najboljših predstavitev in takrat je bila izrečena ena ključna stvar, ki je bila zame polna navdiha. Rečeno je bilo, da bomo iskali lastna sredstva za financiranje in tega se res spominjam in to sem resno vzel. Vedno sem to podpiral in vedno bom. Kako daleč smo pri iskanju teh lastnih sredstev, kako daleč smo v tem dialogu? Evropa je zdaj v drugačnih razmerah, kot je bila v preteklosti. In pripričan sem, da bomo v dveh letih naredili še več korakov naprej. Želel sem govoriti o pobudi za zaposlovanje mladih, ampak veliko je že bilo povedanega o tem. Pripričan sem, da bodo mladi našli pot. Sam sem izgubil svojega očeta, ko sem bil star 18 let. Sam sem ostal, pa vseeno sem ustanovil tri zelo uspešna podjetja. Ali se vam ne zdi diskriminatorno, da Norvežani plačujejo 144 funtov na prebivalca, Britanci pa le 64 funtov na prebivalca? Po Brexitu ali ne bi morali tega ponovno preučiti in razmisliti o teh razmerih? Hvala za odgovor na to moje malo provokativno vprašanje. Hvala. Hvala. Eh, no, o brexitu smo že veliko slišali, zdaj pa je na vrsti gospa Vana. Eh, Hvala lepa. Hvala, gospa komisarka, za vašo predstavitev. Zelo jedrnato, zelo pregledno. Dve vprašanji imam. Eno je EPSI, Evropski sklad za strateške investicije, očitno je, da zeleni nismo nekritični do tega, zlasti zaradi tega, ker ta sredstva niso vezana na cilje, pa tudi zaradi regionalnega vidika, zato ker eh, ni upoštevan vidik regij, kjer je potrebno ustvariti nova delovna mesta. Zato sprašujem, če naj bi EFSI povečali in podaljšali, ali so predvidene kakršnekoli korekture, kakršnekoli popravki. In tako kot pri regionalni politiki, boste predvideli odstotke recimo za naložbe v podnebne spremembe ali v socialne investicije. Kot rečeno, kohezijska politika je zelo pomembna. Drugo je tako imenovan gender budgeting. Vem, da se zelo zauzemate za enakost med spoloma, In vem, da si Evropska komisija želi stanje na tem področju izboljšati. Prav tako vem tudi, da so bile v okviru večletnega finančnega okvirja opravljene mnoge študije in sicer, kako bi lahko v okviru evropskega proračuna dosegli večjo enakost med spoloma. Zato me zanima, katere ukrepe ste predvideli na področju zagotavljanja enakosti med spoloma. Gospod Novakov. Merci, Hvala, gospod eh, predsednik. Eh, govoril bom o finančnih eh, sanjah, kot je s tem začel gospod Denano. Mogoče se bodo kakšne od teh sanj uresničile. Glede na to, da je veliko programov, ki imajo preveč interesa, naprimer Erasmus Plus in obzorje 2020, težko je komunicirati z mladimi, Eh, na način, da jim rečemo, mar nam je za inovacije, ampak samo 8 odstotkov smo za to namenili v okviru obzorja 2020. Eh, težko rečemo, mar nam je za eh, mlade, financiramo pa samo polovico programov, ki so vključeni v Erasmus. Vemo, da je kriza zelo težka, ampak ta kriza bo minila, mogoče ne takoj v ponedeljek, ampak minila bo. In želel bi, da ohranimo vse prioritete, ki jih imamo zdaj, tudi za čas, ko bo kriza minila, kajti sicer bo prišlo še do novih kriz, če bomo namreč prekinili izdatke na teh področjih. No, moje vprašanje zadeva tudi eh, zamudo, to je bila ena od vaših prednostnih nalog pred enim letom ko ste govorili o zamudah, eh, predlog za zmanjševanje plačil, eh, torej pri kohezijski politiki naj bi se zmanjšala plačila za 23 odstotkov približno, eh, pa pri migracijah naj bi pa dobili povečanje. Mislim, da so tukaj določena neravnovesja. Monsieur Sarvaba. Yes, thank you, Chair, uh, and thank you, Madam Vice President. I just wanted briefly to to state. Hvala. Še jaz bi se vključil v razpravo, potem ko sem uh, prisluhnil že vsem pred mano. Nekaj uh, pripomb imam. Prvič, vsi vemo, da moramo sprejeti realnost In realnost je taka, da trenutni večletni finančni ukvir uh, eh, že prinaša največ, kar lahko. Vsi bi si želeli več sicer, ampak uh, v tem trenutku to ni mogoče. In mislim, da je to, kar ste vi. Uh, predlagali celo več, kot sem sam pričakoval. Upam, da bo prišlo do revizije. Ni pa to niti najpomembnejša stvar v tem trenutku. Rad bi se osredotočil na prihodnost. Časa nam že zmanjkuje. In države članice se bodo v končni fazi odločile o tem, kakšna bo prihodnost Evropske unije. Mi se trudimo po najboljših močeh e, tukaj v odboru in vsak dan govorimo, to bi morali razumeti, to bi morali narediti, moramo pa hkrati prevzeti odgovornost tudi mi, da e, se res potrudimo pri vsem, kar delamo. No, tukaj pa govorim o obdobju po letu 2020. Zdaj smo že skoraj v letu 2017. In če bomo iskreni do sebe, potem bomo videli, da bo obdobje po letu 2020 odločilnega pomena za Evropsko unijo. E, pri e, financiranju proračuna potrebujemo pravo revolucijo, o tem pa se odločajo države članice in upam, da bomo danes poslali e, sporočilo v tem smislu. Mislim, da nam bo vedno šlo bolje, če bomo držali skupaj. Hvala. Mikrofon, prosim. Nihče več se ni javil k besedi. In če mi komisarka dovoli, bi še sam nekaj povedal. Pozdravljam ta pameten predlog revizije. Če dobro razumemo, se zgorne meje ne spreminjajo, ampak nekaj razlik je bilo, ki niso bile uporabljene in eh, proračunska praksa naj bi se spremenila. To zdaj predlagate. Uvedli naj bi več fleksibilnosti in eh, skušali naj bi eh, prilagoditi tisto, kar je povzročalo napetosti med obima proračunskima organoma, torej parlamentom in svetom. Moramo vedeti, da so instrumenti za fleksibilnost bili nad uh, zgornjo mejo za obveznosti, ne pa za plačila. In eh, zdaj ob tej reviziji lahko to popravimo. Lahko upoštevamo tisto, kar je parlament uh, povedal. Torej, ko gre za zgornjo mejo pri plačilih in pri obveznostih. Seveda je potrebno tudi poenostavljanje, uh, Evropa trenutno ne daje najboljšega vtisa in določeni operaterji eh, se sploh ne odločijo, da bi zaprosili za pomoč Evropo, ker je vse skupaj preveč zapleteno. Eh, službe komisije eh, tukaj nič ne morejo. Nadzor bi morali izvajati šele pod tem in ne že vnaprej. o določenih obveznostih se tudi še nismo odločili, verjetno zato, ker je bilo vse skupaj preveč zapleteno. Mogoče pa tudi zato, ker eh, operaterji oziroma akteri ne eh, porabijo vsega oziroma vsi izdatki niso eh, porabljeni. Gre za to, da se zraven še zadolžiš. 80 odstotkov proračuna je namenjenega za države članice. Kako je pri kohezijskih skladih? Ali ne bi države lahko, ali ne bi mogli potegniti nekaj denarja iz uh, instrumenta za povezovanje Evrope ali pa iz obzorja 2020, uh, eh, da bi vse skupaj postalo bolj fleksibilno? Če bi odprli to možnost pri prenehanju obveznosti, bi se vse skupaj zelo eh, spremenilo in lahko bi porabili tudi vse rezervne sklade. Eh, držav torej ne smemo eh, siliti, da se pri tem še zadolžujejo. Mm, rekli smo, da je hudič v podrobnostih. Tako da bo res treba pregledati še vse podrobnosti vašega predloga. Zdaj pa ste na vrsti vi, gospa komisarka, izvolite. Uh, Hvala lepa za vse vaše pripombe, vprašanja in nasploh za pozitivno naravnanost, s čimer zagotovimo, da si zastavimo visoke cilje. Opravičujem se, da ne bom začela na samem začetku, da že na samem začetku nisem povedala dveh stvari. Eno, spoštovati moramo zgornje meje. Naš predlog za revizijo je v okviru parametrov zgornjih meja. In druga stvar, na to se bom še vrnila. To namreč ne pomeni, da si ne prizadevamo za več posebnih instrumentov, če bomo razrešili probleme. In drugič, odkot prihaja denar? Denar prihaja predvsem iz nedodeljenih razlik in to je večinoma glavni vir. Ali je to svež denar ali ne? No, očitno je to znotraj prevzetih obveznosti in ovojnice, ampak denar, ki naj bi se prispeval za prihodnje programe, pa, so, pa je, pa so nova sredstva. Preko te dodatnosti moramo vedeti dvoje. Če bo se svet strinjal s rezervo za nujne primere iz naslova prenehanja obveznosti, bo to dodatno tistemu, kar smo že imeli. In na to nismo računali v prejšnjih proračunskih praksah. In kot drugo, če se bo svet strinjal s podvojitvijo instrumenta za fleksibilnost in za rezervo za nujno pomoč, bomo imeli več možnosti. Bomo imeli 750 milijonov več. Plačilni faktor bi prišel iz razhajanja v mnenjih nekaterih v svetu in komisiji in parlamentu glede tega, ali plačila za posebne instrumente spadajo pod ali nad zgornjo mejo. Kot veste, doslej nismo mogli doseči dogovora o tej točki, tako da smo se še zanašali na čas, ki je še na voljo in smo le potiskali to naprej. Zdaj pa smo prišli do tistega trenutka oziroma vedeti, da bo prišel trenutek, to je leto 2019, ko tega ne bomo mogli več potiskati naprej v nedogled. Zato priporočamo, da bi ta plačila postavili nad zgornje meje. Iz čisto preproste proračunske logike namreč plačila sledijo prevzem, prevzetim obveznostim. Če bi bilo to pod zgornjo mejo, mejo bi bilo to težko sprejeti. Tu gre bolj za politično vprašanje kot strokovno, tako da bo to še predmet razprav. Vprašali so me, kakšno je izhodišče oziroma začetno vzdušje v svetu. Mislim, da ni težko obrazložiti, da si je svet bolj prizadeval za pregled, ne toliko za revizijo, torej za review, ne za revision. Ne le neto plačnice so menile tako. Vseeno pa smo sklenili, da če želimo predlagati tako imenovano mehko revizijo, ki spoštuje rdeče linije, ki ne gredo preko zgornjih meja, imamo objektiven prostor za razpravo. Lahko predstavimo svoje argumente na podlagi razprav, ki smo jih doslej imeli s svetom. Podlaga za razprave so tudi dejstva, na katerih smo gradili prej, namreč prednostne naloge, brez dodeljenih sredstev. Te prednostne naloge veliko krat izhajajo iz sveta. Kako bomo opredelili uspeh ali neuspeh? To je odvisno od tega, kako bomo lahko prepričali svet, da morajo biti prevzete obveznosti trdne pri prioritetah in da morajo biti tudi naše prevzete obveznosti oziroma predanost rezultatom in ciljem v ospredju. Imamo proračun, kjer imamo že dolgo odprta vrata za nove prednostne naloge, nimamo pa, nimamo pa izhoda za stare prednostne naloge, ki bi jih želeli opustiti. Želimo si več ravnovesja. To je v osrčju kredibilnosti obeh plati proračunskih organov. Razumem in vem, da moramo vsi še veliko delati, kar zadeva kredibilnost ali verodostojnost, kar zadeva porabo iz proračuna Evropske unije. Samo, če bomo to zagotovili, bomo lahko odprto gledali tudi na stran prihodkov z željo, da ustvarimo tiste prava lastna sredstva. V zadnjih nekaj letih smo delali predvsej v skupini za lastna sredstva, tudi z drugimi komisarji. In v tej skupini na visoki ravni za lastna sredstva smo si edini, da ni možnosti, da na tem planetu zvišamo lastna sredstva, razen če ne pokažemo kvalitativno izboljšanje na strani porabe proračuna. ne smemo pokazati, da lahko miselno porabljamo denar. Pokazati moramo odgovornost napram državljanom. Veliko pomislekov je bilo izraženi glede tega, ali dejansko usklajujemo naš manevrski prostor s tistimi najpomembnejšimi prednostmi nalogami. In največkrat se v tem kontekstu omenja pobudo za zaposlovanje mladih. Številni ste rekli, da ena milijarda na leto je tista, ki zagotavlja kontinuiteto. V bistvu pa imamo dve milijardi na voljo. Eno iz tega svežnja in eno iz socialnega sklada. In še enkrat želim povdariti, če Italija, Grčija in Španija dejansko želita na odločen način se spopasti z brezposobnostjo mladih, imamo 4,6 milijarde na voljo za nje. Ni razloga, da ne bi imeli enega, ene milijarde na leto, če se ne moremo uskladiti. Ne moremo imeti več denarja na voljo, kot to določa zgodnja meja. In legitimnost je tista, ki jo moramo zagotoviti. Kolegi v kolegiju na komisiji so podprli te predloge, In rekli so tudi, da ne smemo imeti nobenega mešetarjenja za hrti drugih, moramo imeti učinkovite in poštene predloge. Zato te 4,6 milijarde morajo biti del razprave o tem, ko govorimo o tem, kam gre denar. Glede drugih prednostnih programov, ja, Omenjali ste EFC in tukaj smo lahko ponovno pridobili nekaj proračunskih sredstev, zato sem si zelo prizadevala. Želimo okrepiti te programe. Žal pa nas je prizadela res ogromna migracijska kriza, ki je zelo obremenila proračun. Vsi moramo zato si pogledati, kakšni problemi so pred nami in biti čim bolj uravnoteženi v naših odločitvah. Komisija priznava, in to je bilo blizu tudi parlamentu, priznavamo, da instrument CEF ni dobro deloval, zato ga želimo okrepiti, enako velja tudi za EFSI. To je v duhu uravnotežnega, racionalnega pristopa in sprejemanja korakov, ki sem jih opisovala. Te rezerve, ki jih želite ustvariti, koliko denarja bo na voljo in odkot? To, to je bila ena od vprašanj. V preteklosti smo videli, da je to reda velikosti 3-4 milijarde to je nekako zgornja meja in nekje med nič in štiri se moramo umestiti. Kar pa zadeva, čemu bo to namenjeno, opredeliti moramo kazalnike krize. Ne želim reči, da bo to namenjeno samo za to in to krizo. V zadnjih nekaj letih smo se namreč naučili, da krize ne trkajo na vrata in se ne napovedujejo, ampak imajo navado priti nenadoma. Tako da ne vemo, odkud bo prišla naslednja kriza, nimamo pojma. Tako da moramo izkušnje iz preteklosti, iz sedanjih kriz uporabiti tudi v tem mehanizmu za odgovornost. Kaj pa smo se naučili, kakšna je naša strategija za migracije in begunce? To sem ponavljala že večkrat. Evropa si mora priznati in čestitati, kako dobro vladuje ta šok. 1,8 milijona ljudi je v enem letu prispelo v Evropo in to je seveda šok za Evropo. Ne poznam nobene druge države, ki bi to doživela. Postopoma smo se nekaj naučili. Zdaj smo bolj uskladili tudi sisteme socialnega varstva. Priznali smo potrebo po tem, da je treba zaščititi zunanjo mejo, saj vemo, kdo prihaja. Tudi predsednik Juncker je rekel, da to, da silimo eno rešitev za vse, ne bo prineslo dobrih rezultatov. Tega v migracijski krizi ne moremo narediti. Če si to pogledamo in če si priznamo, da moramo narediti več za to, da rešimo prvotne vzroke za krizo, naprimer, če gremo v Jordanijo in verjetno, če tam naredimo, tam pomagamo dostopu do trga. Verjetno ne bodo vsi ostali v Jordaniji, ampak veliko več pa je. Ja. Prilagoditi se moramo vsedanjim razmeram in imeti bolj sistematičen odziv, kar zadeva notranjo in zunanjo politiko. 3,9 milijarde evrov je namenjenih za to. Omenili ste povezavo med naložbami in delovnimi mesti. Z drugimi besedami, EFSI, pri EFSI ne gre samo za naložbe, ampak tudi za delovna mesta. Za mlade bi bilo mogoče bolje, da bi zasebni sektor ustvaril priložnosti za nje. Bolje, kot da mi preko javnega sektorja pripravljamo programe za delovna mesta za nje. Treba si je pogledati vse možne načine, kako lahko obravnavamo ta problem v Evropi. Ti programi morajo biti med seboj povezani in ne vsak posamezen na svojem področju. Sprejmem pripombo glede izbire Wi-Fi za Evropo. Ali je to res ustrezen namen, ustrezno namenjen denar? Tudi sami smo se to vprašali. In ugotovili smo, da moramo uskladiti, harmonizirati te zmogljivosti po Evropi. Naprimer, da ni Estonija, kraljevina, Wi-Fi-ja, po drugi strani pa neke druge države, kjer kar 67 odstotkov nima dostopa do digitalnih storitev. Mogoče je bilo slišati, da želimo imeti prost dostop do tega, tako je bilo slišati predsednika Junkerja, ampak ni to tisto, kar želimo. Želimo oblikovati sistem voucherjem, s katerim bi pospešili zmogljivosti za javno dostopna mesta. Sistem voucherjev, upam, ne bo se zataknil v neki stari tehnologiji. Nisem strokovnjakinja, ampak seveda, če imate kakšne pomisleke glede tega in ideje, seveda, na dan z njimi. Zabeležila sem si tudi, da moramo uh, veliko poročati tudi v Romuniji in Bolgariji in predvidevam, da bomo imeli nekaj tiskovnih konferenc prav tam, v Romuniji in Bolgariji. Denar je na voljo niti cence ni izgubil, ampak prosim, porabite ta denar na odgovoren način. Dajte mi nekaj, da lahko plačam. Kaj tiče ne, bo nekdo drug, eh, mislim, da je bil mister Novakov, ki je to vprašal glede zamud. Te zamude se zmanjšujejo. Do konca letošnjega leta jih ne bo več, tako kot smo napovedovali. Spremljamo napredek. In razen, če ne bomo izboljšali izvajanja novih programov, če ne bomo pospešili izvajanja, bo moj naslednik ponovno se soočil s problemom zamud. Zavedam se, da da moram spregovoriti tudi o Brexitu, saj drugače ne bom kredibilna. In moj odgovor je naslednji. Kratkoročno, v predvidljivem času ne bo spremem, kajti vse pravice in obveznosti, kar zadeva proračun, ki se nanaša na rabat, na plačila Združenega kraljestva, tu ne bo spremem. Potem pa bomo najprej videli, kaj bo Združeno kraljestvo reklo, kje želijo biti kakšne bodo proračunske posledice, bomo takrat spoznali in takrat bomo vse postavili na pravo mesto. Situacija bo težka in upam, da bomo pač dosegli najboljše rezultate za Združeno kraljestvo in za Evropsko unijo. Ne bom špekulirala, sploh ne. Ali bi to pomenilo potem manj denarja za nas kaj bomo naredili, ko bo manj denarja, preprosto ne vemo. Ne vemo, kakšen model bo izbralo Združeno kraljestvo in kakšne bodo potem proračunske posledice. To torej ni odvisno od nas. Moja ekipa dela na tem, ampak Združeno kraljestvo je tisto, ki mora reči, to in to želimo narediti. In takrat se bodo začela pogajanja. Prepričana sem, da sem še kaj izpustila. Aha, EFSI. Transparentna ali ne? Res nas zanimajo rezultati ocenjevanja. Menimo, da tisto, kar smo se naučili, da, je, da so bolj napredna gospodarstva hitrejša pri tem, da izkoristijo ukrepe oziroma možnosti, ki jih ponuja EFSI? Bolj kot manj tržno razvita gospodarstva. V, v naslednjih korakih uvajamo tudi večjo pozornost, večji energetski učinkovitosti v gospodarstvu. V zreli fazi pa računamo na večji vpliv EFSI v Evropi. Pri vprašanjih spolov seveda nadaljujemo študijami glede tega, da vidimo, ali je izkoristek iz evropskega proračuna. Glede postavljena vprašanja podnebnih sprememb v spredje, moram reči, da nismo daleč od zastavljenega cilja. Upamo, da bomo, če bomo okrepili programe, kot je obzorje 2020, bomo na ta način imeli več raziskav, več energije, več obnovljivih virov energije. Glede Afrike pa takole. Bolj, ko bo za evropske, evropska podjetja privlačno vlaganje v Afriko, več evropejcev bomo videli v Afriki. To pa ni odvisno samo od razvojne pomoči. Kitajci prevzemajo vse večje razvojne projekte, tako da je odvisno tudi od njih. Pomagati moramo jim, da se bodo počutili varnejši in tukaj mislim, da predlog za jamstvo, za garancijo ni nujno slab. No, zaključujem. Prepričana sem, da nisem odgovorila čisto na vsa vprašanja, ampak bom poskusila to v prihodnosti. Zaključila bom z dvema zelo pomembnima točkama. Skupaj si moramo prizadevati za uspeh. Uspeh pa pomeni, da postavimo pričakovanja, ki so prava. To pa lahko naredimo tako, da bo to kombinacija ambicij in utemeljenega realizma. Kajti, če bomo izgubili svet, se bodo strinjali samo z revizijo oziroma če se bodo strinjali samo s pregledom, torej review, se nam ne piše dobro. In kot drugo, poenostavitev. Le en odbor na vaši strani naj lepo prosim se pogaja z nami. Če bomo imeli to razpršeno po več odborih, bomo začeli pre, na preprost način, končali pa na zelo zapleten način. Tako da to vam polagam na srce. Enako smo, enako prošnjo smo dali tudi na svet. Vsa stališča, vse poglede lahko slišim, ampak skozi eno okno, lepo prosim. Hvala za vaše zanimanje. Sem še kaj pomembnega spustila, gospod predsednik? La, la. Mislite, da sem eh, izpustila kaj pomembnega? Možnost za države članice, ki ne bi uporabile svojega potencijala eh, dostopa do kohezijskih skladov, da uporabijo oziroma da dodelijo sredstva ki jih ne porabi v okviru kohezijskih skladov za programe, eh, naprimer Erasmus+, Obzorje 2020, CEF in tako naprej. Very, very encouraging... Ja, dobra pripomba. Spodbujamo države članice, da svoje kohezijske ovojnice vključijo tudi v druge ovojnice, tako da vidimo, če bi se lahko multiplicirali učinki denar porabljamo za to, da dosežemo cilj kohezije, pa mogoče še cilj raziskave in razvoje ali CEF. In tukaj moramo znižati ravni v proračunu in pogledati, kako lahko vse stvari pokombiniramo, zato da bodo učinki boljši in to na več ravneh oziroma na več področjih. Strinjam se s tem, kar ste rekli. Težka vprašanja so pred nami, obravnavati jih moramo. Uspemo pa lahko samo, če bomo imeli odprto, pošteno in zgodnjo razpravo. Hvala. No, gospod Fernandez bi se še oglasil za pol minute. Samo eno vprašanje za gospod komisarko. Ne vem, ali me sliši. Zdaj bom govoril francosko. Eh, razumem malo francosko. Poenostavitve na strani parlamenta, to me zanima. Eh, parlament je tukaj eh, partner. In zanima me, ali to pomeni, da bomo dobili dobro novico tudi strani komisije. Ali bo uredba o EFSI-ju, a bomo tukaj tudi imeli eh, sogovornika samo na strani komisije? In gospa Gresle jamči za voljo po poenostavitvah pri finančni uredbi. Ja, Odgovor je čisto preprost. as, as torej. people would say, ja, kdo je moj človek tu, Olivier? To je direktor, ki se ukvarja za revizijo finančne uredbe in on je neverjetno ustvarjalen, talentiran, priden. Torej, on je pravi človek. Hey l'objet du règlement. Non, to uredbo sta potrdila svet in parlament. Ampak eh, službe komisije eh, si nalagajo dodatna pravila in eh, pred kratkim sem dobil dokument na 400 straneh in sodelavci pri različnih službah komisije so to zelo natančno vse pripravili. Mogoče bi morali tudi tukaj narediti eh, nekaj eh, reda in preglednosti. Ali želite zaključiti še naša soporočevalca, gospod Olbricht in gospa Toma? Ne, gospi Toma ni več. Najlepša hvala. Eh, vse, kar ste povedali, gospa komisarka, kaže na to, da bomo dosegli srečo. Erasmusu. Sredstva za Erasmus so na voljo, tako se zdi, ampak ko se posvetujemo z nacionalnimi agencijami, pa uh, vidimo, da uh, uh, kljub ocenam, ki jih prejmejo določeni projekti, lahko ugodijo samo polovici prošen. In ko državljane vprašamo, uh, kaj za njih predstavlja Evropa, jih večina odgovori Erasmus. Uh, temu moramo slediti. Hvala. Hvala vsem. Bien, mes chers collègues, nous continuons, car nous avons un ordre du jour. Euh... Dragi kolegi, nadaljevali bomo, ker euh, imamo še nekaj točk na dnevnem redu. Glavna tema danes pa je bila revizija ali pa pregled večletnega finančnega okvira. Besedo zdaj dajem gospodu Poncu, ki nam bo spregovoril o svojem poročilu in sicer o eh, skladu za prilagoditev globalizaciji v primeru Ericsson. Gracias, presidente. Eh, le presento, como usted dice. Hvala, gospod eh, predsednik. Predstavil bom osnutek mnenja za uporabo sklada za prilagoditev globalizaciji za švedsko podjetje Ericsson. Eh, šlo je za nekaj eh, več kot tisoč zaposlenih, eh, ki so izgubili zaposlitev v Ericssonu in Švedska je zaprosila do to marca letos. Komisija predlaga skoraj 4 milijarde za to podjetje oziroma za prekvalifikacijo delavcev. To predstavlja 60 odstotkov stroškov. Eh, približno 900 zaposlenih eh, naj bi bilo vključenih v ta projekt, omogočili naj bi jim ponovno vrnitev na trg dela. Eh, komisija je 5. septembra 2016 zaključila svojo oceno in ugotovila, da so izpolnjeni pogoji za mobilizacijo iz tega sklada. Določene produktivne linije so se zaprle, to je razlog za, eh, za prosilo za pomoč eh, in to na raznih lokacijah na švedskem. Eh, vse manj se producira oziroma proizvaja hardware in švedska tudi seli svoja podjetja v tujino. Azijski proizvajalci so predvsem v ospredju na tem področju. Eh, torej eh, hardware in telekomunikacije so eh, postopno izključevali iz proizvodne pri Ericssonu že v zadnjih treh desetletjih. Situacija delavcev je podobna, pogosto gre za zrele delavce, ki s svojimi kvalifikacijami ne izpolnjujejo zahtev, ki so trenutno na trgu dela. In švedske oblasti bodo uporabili je ta sklad in ga še dopolnili na najbolj prizadetih območjih. Švedska bo eh, posegla po različnih ukrepih. Ne želim eh, več nadalje govoriti. Povdaril bi samo pomen tega, da eh, sklad ne bo nadomestil tistih zahtev, ki jih mora opraviti podjetje v okviru kolektivnih pogodb in drugih zahtev. To je treba upoštevati. Eh, prošnja Švedske izpolnjuje pogoje za pomoč iz tega sklada in zato menim, da bi odbor za proračun eh, moral potrditi mobilizacijo tega sklada, tako da delavci čim prej dobijo to pomoč. Eh, rok za predloge sprememb je 16. september. Zdaj pa bom z veseljem prisluhnil vsem vašim predlogom. Hvala. Merci, monsieur, monsieur le rapporteur. Hvala, gospod poročevalec. Ima kdo kakšno vprašanje? Če ni vprašanj, potem eh, smo že slišali, kakšna bo časovnica. Poročevalcem v senci e, za druga področja proračuna za 2017 eh, bi rad povedal, da bomo s sestankom, ki je bil predviden za peto uro, začeli takoj, ko bo konec tega sestanka in eh, tolmači bodo z nami do pol šestih. Eh, Zdaj pa Georgios Kristus za eh, solidarnostni sklad oziroma uporabo tega sklada za jonske otoke. You, Hvala lepa, gospod predsednik. Imamo Osnutek poročila, ki predlaga mobilizacijo Evropskega solidarnostnega sklada za podelitev finančne pomoči v zvezi z eh, potresom na Jonskih otokih, ki se je zgodil novembra leta 2015 in je vplival na tri od petih levkada Kefalonija in del Itake. Dve osebi sta žal izgubili življenje, več ljudi je bilo ranjenih, povzročena pa je bila obsežna škoda na infrastrukturi teh turističnih otokov. Po naših merilih je prišlo do regionalne naravne katastrofe, zato moramo mobilizirati ta sredstva, da bi pomagali regiji, da se v gospodarskem smislu ponovno začne razvijati. Predlagana količina pomoči je 1,6 milijona evrov, to je majhen del celotnega zneska, ki ga morajo pokriti regionalni organi in ki znaša med 60 in 65 milijoni evrov predlagana mobilizacija ne bo zahtevala eh, sprememb v proračunu za leto 2016 eh, in zlasti po današnji predstavitvi se mi zdi, da je zelo pomembno, da ne bo kakršnih posebnih sprememb proračuna in sam predlagam eh, sprejetje predloga za sklep in predlagam, da izkažemo solidarnost s prizadetimi regijami v Grči. Hvala. Ima kdo kakšno vprašanje ali komentar? Ne. No, eh, se bomo skupaj s poročevalcem hitro odločili o tem. No, zdaj pa glasovanje. In sicer uh, Jose Manuel Fernandez je poročevalec za proračun za leto 2016. E, eh, nič posebnega ne bi povedal, e, samo eno stvar, e, ukvarjal sem se s tem problemom. Vem, da komisije ni z nami. Komisija je e, naredila nakazilo 99 milijonov evrov iz AMIF-a v nov mehanizem za nujno pomoč eh, znotraj Evropske unije. To je znotraj desetih odstotkov. Ampak to je tudi način, kako zaobiti parlament. Mi smo sprejeli to novo linijo, 100 milijonov evrov je bilo to v osnovi in sicer pod pogojem, da to ne bi ogrozilo Eh, programa za ponovno oziroma za preselitev beguncev. Zdaj so se sredstva za MIF spet zmanjšala in parlament sploh ni bil obveščen. Ustrajam, da avtonomna nakazila oziroma prenosi, ki imajo proračunske posledice tudi na prenosne naloge parlamenta in eh, ki so bistvenega pomena kot teh 99 milijonov, Vztrajam, da moramo o tem biti obveščeni. Tu je lahko tudi način spreminjanja proračuna in sicer na kumulativen način, ne da bi to šlo prek proračunskih organov, proračunskega organa, ki je parlament. In to je tudi proti stališču, nasproti stališčem parlamenta. Dva avtonomna transferja sta se zgodila in Eh, parlament bi tukaj lahko mogoče eh, povzročal težave. Eh, zato so se temu izognili in sam sem želel izpostaviti ta problem. Vstrajati želim, da mora parlament vedno biti obveščen o takih prenosih. Parlament vas podpira, gospod poročevalec, jutri bo na odboru z nami tudi komisija in komisijo bom jutri povprašal o tem. A, jutri jih ne bo z nami. No, jutri jih ne bo, tako da bomo to prihranili za naslednjo sejo odbora. Na začetku oktobra bo to. Gospod Depri. Depri pour, uh, les Gospod Depri za druge razdelke. Dva Eh, dve pripombi imam, nista zelo pomembni. Eh, oziroma prenos eh, za računsko sodišče in za ombudsmanko za 80 milijonov iz dveh vrstic naj bi šlo in sicer za prevajalsko službo. Na enem od prejšnjih sestankov sem že povedal, da je služba prosila, oziroma računsko sodišče prosilo za uh, 126 uh, milijonov, kajti morali uh, se bodo soočiti uh, s povečanimi potrebami po prevajanju. Tam je tudi predstavnik računskega sodišča. Moramo biti informirani o kriterijih za posebna poročila. Videl sem, uh, Eh, torej ta predlog eh, po bistvenem povečanju in eh, rad bi razlago za to, da ne bom potem izpostavljal kakšnih ugovorov. Gospod Manka se še želi oglasiti v zvezi s tem. Ďakujem, pán predseda. Takisto nemám problém podporiť tento návrh. Hvala lepa. Nobene težave nimam in lahko podprem ta predlog. Seveda, prevodi so zelo pomembni, ampak Računskemu sodišču bi zaradi načelne plati rad postavil naslednje vprašanje. Računsko sodišče je postavilo pred leti vprašanje, ali bi lahko se poslužili tudi storitev druge inštitucije na ta način, bi lahko prihranili kar 11 milijonov evrov. Sprašujem računsko sodišče, ali uporabljajo to možnost, ko recimo pride do zaostankov, ko ne morejo sprocesirati vseh prevodov, ali se obrnejo na druge inštitucije? Predstavnik računskega sodišča je z nami in eh, prosim ga, če odgovori na vprašanje gospoda Depreja in gospoda Manke. No, kar se tiče vprašanja gospoda Depreja, eh, naj povem, da eh, računsko sodišče pripravi svoj program za eno leto vnaprej, izhaja iz tvegan in iz analiz. In predsednik računskega sodišča eh, pride eh, dvakrat na leto na eh, srečanje predsednikov oziroma na konferenco predsednikov odborov, kjer razpravlja o tem, Eh, imamo tudi posebno poročilo računskega sodišča. No, ko gre pa za razrešnico, parlament pogosto zahteva od sodišča, da naredi konkretno revizijo, ki, tudi, ki je tudi predmet eh, posebnih poročil. Računsko sodišče, potem ko je delovni program oblikovan, ga predstavi eh, in sicer v odboru kont Eh, ponavadi je to januarja eh, v začetku leta torej. In uh, takrat vidimo, ali so um, bili predlogi komi, torej odbora vključeni oziroma predlogi parlamenta vključeni v uh, letni program za računsko sodišče. No, kar se tiče uh, Eh, prevajanja smo že zaprosili za pomoč komisije in sveta eh, oziroma njihove službe za prevajanje. Tukaj pa gre za zunanje eh, prevajalske službe, ki naj bi pomagale majhnim enotam v prevajalski službi računskega sodišča. Te službe oziroma enote za majhne jezike imajo omejena sredstva eh, in to je treba upoštevati pri tem našem zaprosilu. Hvala. Obračam se na našega poročevalca. Hvala. Hvala za odgovor. Hvala. Eh, tudi zato, ker nam je razložil, kako je s konferenco predsednikov, tega ugovora nimam več. Ali ima eh, še kdo kak ugovor? Ne. Ne. No, potem je pa ta transfer, ta prenos tudi sprejet. No, kar pa se tiče ombudsmanke, še enkrat, gospod poročevalec, tukaj nimamo problemov, tukaj gre za transfer 138 eh, milijonov, skoraj 139 milijonov, s katerimi bi okrepili eh, usposabljanje, predvsem na informatskem, na področju informatike torej. imamo tudi novo stavbo eh, in pa nekaj novih mest eh, se bo odprlo na tem področju. In mislim, da eh, to lahko tudi potrdimo. Ali ima še kdo kak ugovor? Gospa Holmajer. <laughs> Gre za eno stavbo in sicer stavbo Evropske službe za zonanje delovanje, sicer v Južni Koreji. Trenutno se nahaja ta služba v stolpu S, ampak dejstvo je, da je bilo to najeto, vse skupaj je potem postalo nekoliko večje, kar pomeni, da smo morali dodati še 12 nadstropje in to je posledično pomenilo, da smo se morali sprehajati med nadstropji. Sledila so obnovitvena dela in potem so tudi druge države izkazale interes za svoje predstavništvo v sodelovanju in zato se je izkazalo, da bi bilo pametno, če bi najeli nek objekt stroški niso višji v primerjavi staro stavbo, ampak eh, nekoliko nižji, ampak praktično lahko rečemo, da so enaki. Čeprav bi imeli lahko dva sodelavca več in bi imeli tudi skupne predstavnike, Češka, Estonija in Hrvaška Mislim, da je bil izkazan interes za to, da bi bili v isti stavbi in sporočevalci v senci smo se pogovarjali in če ne bi imeli pomislekov, lahko preverimo skupne stroške na leto. Trenutne stroške imamo 310, skupni ne bi znašali 838. Vse skupaj se zdi smiselno, imeli bomo več prostora, več ljudi bomo lahko namestili, stalo nas ne bo nič več. Z tega vidika torej je to primirno. In če gospod predsednik nima nič proti, bi to kar sprejeli. No, no, Slišal sem govorice, da si želite eh, dodaten rok, eh, torej preložitev roka za uh, natančnejšo proučitev vsega tega. Torej, trenutno je bila zagotovljena samo informacija. Prav prav opozorili so nas, da so se zaračunali za 3 milijone kar je nekoliko čudno, ampak vse skupaj je sicer smiselno, samo čudno se mi je zdelo, da jim to ni že prej eh, prišlo na misel, da so se zmotili za tri milijone, to se v prihodnje naj ne bi več dogajalo, ampak jaz lahko kot poročevalka samo ugotovim, da se je tako pač zgodilo. Ja, je til de question. Ima kdo kakšno vprašanje? Zmotili so se za tri milijone, ste rekli. Eh, dobro, no, očitno je ta operacija uravnotežena uh, stavba v Južni Koreji. Tukaj naj ne bi bilo problemov in uh, naj ne bi bilo tudi dodatnih stroškov, tako da to lahko potrdimo. No, bomo glasovali uh, kar z roko, kdo je za predlog poročevalke, kdo je proti, se kdo vzdrži. Soglasno sprejeto. Smo na koncu dnevnega reda, sestali se bomo spet jutri ob devetih zjutraj eh, v odboru za proračun. Eh, hvala za vaše sodelovanje, seje je s tem konec.